predsednik je torej sprejet. Včeraj je predsednik napovedal tolmačenje pravila številka 202 petega odstavka, ki ga je predlagal odbor za ustavne zasede. V skladu s členom 211 pravilnika, glede na to, da nima nihče nič proti, lahko ta člen sprememo.